skladu s 149. členom sprejet eh, dnevni red 5. marca je bil razdeljen. Za danes nimam nobenih predlogov za spremembe dnevnega reda. Tudi za jutri nimamo predlogov za spremembe. Za sredo je ELS eh, zaprosila, da razpravo glede izjave komisije, glede povečanja antisemitizma, islamofobije in nasilnega ekstremizma, da jo zaključimo z resolucijo, o kateri bi morali glasovati na drugem aprilskem zasedanju. Glede tega predloga ima najprej besedo gospa Mecula. Hvala lepa, gospod predsednik ELS, e prosim za razpravo, ki bomo imeli glede en širitve antisemitizma, islamofobije in nasilnega ekstremizma, da sprejmemo resolucijo na aprilskem zasedanju na to temo. Ali kdo podpira ta predlog, gospa Holmajer? Gospod predsednik, dragi kolegice in kolegi naša misel glede tega tema antisemitizma, nasilnega ekstremizma, ki naj bi ga zaključili z resolucijo, izhaja iz tega, da želimo dati skupen signal. Ne želimo določati nekih podrobnosti, ampak želimo kot Evropski parlament eh, izraziti to, kar izražamo tudi v poročilih o človekovih pravic, ki jih podpirajo SND, ALDE, GUE, NGL. Skupaj želimo dati signal proti antisemitizmu in nasilnemu ekstremizmu. Razlogov za to ni treba pojasnjevati. Vsak teden prihaja do naslednjih dogodkov signal, ki ga želimo tukaj podati z resolucijo je samo v tem, da parlament drži skupaj in da parlament na vzven daje močan signal proti takšnim dogodkom. Izvedli bomo tudi javno razpravo, sprejeli bomo ustrezne pobude in zato moramo to razumeti samo kot nek signal. Želim si nek signal Evropskega parlamenta, ki bi ga izrazili v skupni izjavi, ki bo zajemala vse politične skupine. Hvala lepa. Kdo je proti temu predlogu? Gospa Sipl. Hvala, gospod pred sednik, če sem dobro informirana, smo imeli že na konferenci predsednikov predlog, da razpravo o antisemitizmu in ostalih temah zaključimo z resolucijo. Ta predlog je bil na konferenci predsednikov zavrnjen, pri čemer je ni sporno, da se moramo s to temo temeljito ukvarjati, sploh s temo antisemitizma v nekaterih državah članicah vendar pa to želimo storiti v drugačnem vrstem redu. Znak ali signal bomo podali že za samo razpravo ta teden, potem pa bomo po zaključenju razpravi, v kateri se bomo ukvarjali tudi z zgodovinskim razvojem antisemitizma in islamofobije in se soočali z trenutnimi izzivi, pa tudi vprašanji, kakšne ukrepe proti temu razvoju lahko storimo to bomo počeli na javni razpravi, potem pa želimo to zapisati v obširni resoluciji, kjer bomo povzeli rezultate javne razprave. Nismo torej proti resoluciji, želimo pa resolucijo sprejeti po tej eh, javni razpravi. Hvala lepa. Bomo glasovali za ta predlog. Kdo je za predlog eh, skupine ILS? Prosim, da dvigne roko. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Mislim, da bomo morali elektronsko preveriti rezultat. Odpiram elektronsko preverjanje. Ste vsi oddali svoj glas? Frage nochmal, haben alle abgestimmt? Še enkrat, ste vsi oddali svoj glas? Gospod Kukar, prvi ste dvignili roko, zdaj ste zadnji pri elektronskem glasovanju. Ampak, ker sem tako velikodušen, vam bom dovolil konec glasovanja. Sto dvainpetdeset za, sto dvainpetdeset proti. Če vam zdaj ne bi dal te priložnosti, gospod Kofer, potem ne vem, bi bil, kakšen bi bil rezultat. Predlog je zavrnjen. Žal. četrtek. ELS kot drugo točko na dnevnem redu zahteva izjav komisije glede možnega množičnega pritoka migrantov na mejah Evropske unije zaradi napredovanja bojcev islamske države v Libiji brez resolucije. Za utemeljitev ima besedo gospa Holmajer gospod eh, predsednik, dragi kolegice in kolegi. Eh, zelo zaskrbljeno vse države ob eh, Sredozemskem morju spremljajo situacijo v Libiji iz tega razloga. Si želimo, da bi nam služba zunanjih zadev, visoka predstavnica, podala svojo oceno situacije, kaj se bo zgodilo, če bodo množično prihajali begunci čez sredozemsko morje. To še posebej skrbi države, ki ležijo ob tem morju. Želi kdo govoriti uprit temu predlogu? Gospa Mecula. Varnostna situacija v Libiji je zaskrbljujoča veliko več ljudi, delavcev na naftnih vrščanjih so bili ugrabljeni strani skupin, kot je IS, ki nadzorujejo uh, območje, meje so slabo zavarovane, zaradi tega ljudje bežijo iz tega teritorija, kamorkoli je to mogoče in to se bo še nadaljevalo. Pogovori se nadaljujejo, zato nas zanima, kako komisija gleda na situacijo, kako se situacija razvija na pragu Evropske unije in eh, kdo lahko odigra ključno vlogo. Potrebujemo ustrezen odziv Evropske unije. Spomnim se, po pancu Ganafija so države ob Mediteranu, sploh Italija, doživele velik pritok beguncev, zato moram pozabiti na politične meje in poskušati skupaj iskati rešitve za situacijo, preden se bo zadeva še bolj zaostrila. Hvala. Gospod Guerrero bo govoril proti predlogu. No Hvala, gospod predsednik. V bistvu ni zato, da bi se izrekli proti, ampak da bi podali alternativni predlog in sicer namesto, da bi se osredotočili izključno na vprašanje migracijskih tokov, obravnavajmo vprašanje Libije v tem trenutku nevarnosti in nestabilnosti zaradi brezvladja v Libiji in kako lahko pripomoremo k družbi in realnosti v tej državi in znotraj tega lahko obravnavamo tudi vprašanje tokov priseljencev. V bistvu bi želeli, da govorimo o Libiji in ne izključno o migracijskih tokovih, ki prihajajo na naše obale. Hvala. Guerrero. Gospod Guerrero, s tem moramo najprej glasovati o izhodiščem predlogu. Vaš predlog je alternativni predlog. Tako da moramo najprej glasovati o predlogu gospe Holmajer. Ali želite nekaj povedati k predlogu, ki ga je podal gospod Guerrero? Um, Gospod predsednik, eh, kako bi bilo, če izberemo skupni eh, naslov, eh, tako da se usmerimo, ukvarjamo z Libijo in potem tudi drugimi migracijskimi tokovi, kjer vključimo tudi temo terorizma in podobno. Ja, Gerero. Gospod Gerero, no, zdaj pa imate. Bueno, básicamente es lo que yo señalaba, es decir, que. No, Nasplošno sem želel reči, da se zauzemamo za razpravo o položaju v Libiji in nevarnosti, ki so tam trenutno prisotne, ter njihovemu vplivu na migracijske tokove. Nekaj v tem smislu. Via. To bi torej pomenilo, da bi se lahko dogovorili, da damo na dnevni red izjavo komisije o destabiliziranem položaju v Libiji in s tem povezanimi posledicami bi bil to možen kompromis. Prav. Kdo sledi predlogu predsednika, naj dvigne roko, prosim. Kdo je proti? Kdo se zdrži? Potem je predlog sprejet. S tem smo določili naš delovni načrt.